Good morning everyone, if you take your seats. Lepo pozdravljeni. Prosim, da zasedete svoje mesta, tako da lahko začnemo z današnjim sestankom, na katerem bomo tudi glasovali. Upam, da ste s seboj prinesli svoje glasovalne kartice. Okay, everyone's ready. Dobro, kaže, da smo vsi pripravljeni. Would you please take your seats? Bi lahko prosim zasedli svoje mesta? So the first uh, vote will be on uh, ballot report. Prvo poročilo je mnenje Iva Beleta glede dosija o prenovitvi notranjega trga električne energije. Gre za postopek soodločanja. Začenjamo s predlogom 87. Kdo je za? Proti? Preverimo. The vote is open. Glasujemo. And the vote. And the vote is clear. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 89 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 90 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 101, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo o 101. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Sedem za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis deset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog devet za, proti, vzdržani, sprejet. Sto pet za, proti, vzdržani, preverimo sto pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog, predloga 106 in 107 za, proti, držani sprejeta. Predlog 108 za, proti, držani sprejet. 10 za, proti, držani sprejet. 109 za, proti, držani zavrnjen. 11 za, proti, držani sprejet. 110 za, proti, vzdržani, sprejet. 111 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverjamo 111. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 112 za, proti, vzdržani, sprejet. 113 za, proti, vzdržani, sprejet predlog sto, predloga 115 in 116 za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 143 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 149 za, proti, vzdržani, sprejet. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Dvesto štiriindvajset za, proti, vzdržani, sprejet. Dvesto petindvajset za, proti, vzdržani, sprejet. Dvesto šestindvajset za proti, vzdržani, sprejet. 227 za, proti, vzdržani, sprejet. Oziroma preverimo elektronsko. Preverjamo 227. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 228 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 229 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 230 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6. Za, proti, vzdržani, sprejet. 257 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 12. Za, proti, vzdržani, sprejet. 270 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 284 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 283 za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani. Preverimo. Preverimo 283. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 285. Margaret. Dvesto petinosemdeset, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejet. 318 za, proti, vzdržani, sprejet. 319 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 320 za, proti, vzdržani, sprejet. 322 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 323 za, proti, vzdržani, preverimo 323. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 324. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeti. sledi horizontalni predlog spremembe 329. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 325 in 326 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. 327 za? Proti? Pardon, to je identičen predlog. 330. A glasujemo o tem? Ne, ta je brezpredmeten. 333 in 334. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjena. 35. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. 338, 339 in 340 in tako naprej. Zelo dolgo glasovanje je v svežnju. Ne bom prebirala vsega, vse je razvidno in seznano. Kdo je za pri tem svežnju? Proti? Zdržani? Sprejeto. na to sledi 366 oziroma 365, kdo je za, proti, preverjamo. 365. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 36, kdo je za, proti, držani, sprejet. 37 za, proti, O 36 smo že glasovali, ta predlog je bil sprejet, tako da nadaljujemo 37. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sledi glasovanje s svežnju od 368 do 371. Kdo je za? Proti, vzdržani, preverimo. Preverjamo glasovanje v svežnju. Konec glasovanja. Predlogi so sprejeti. 372. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 373. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Sledi še eno glasovanje v svežnju in pri predlogu spremembe 40 imamo tudi ustni predlog spremembe. Ali kdo ugovarja ustnemu predlogu spremembe? Ne. Dobro, potem glasujemo v svežnju skupaj z ustnim predlogom spremembe, začenši s predlogom 39 vse do 42. Kdo je za? Proti? Držani? Sprejeto. 374. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverimo. Preverjamo 374. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. In nekdo ni glasoval. Nekdo je ustavil kartico, pa ni glasoval. 375, kdo je za? Proti? Preverimo, preverjamo 375. Glasujemo. Sedaj pa ste vsi glasovali. Sprejeto vendar pa izid ni bil tako tesen kot pri prejšnjem glasovanju. Na usvežen 376 do 378. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 44 je brezpredmeten. Tristo devetinsedemdeset, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. Tristo dvainosemdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo elektronsko. Tristo dvainosemdeset. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 383 je za, proti vzdržani sprejet. 384 za, proti vzdržani sprejet. 385 za, proti vzdržani sprejet. 47 za, proti vzdržani sprejet. 387 do je za, proti vzdržani zavrnjen. 388 za, proti vzdržani zavrnjen. 389 za, proti, vzdržani, sprejet. V svežnju od 390 do 392 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48. Oziroma preverimo glasovanje v svežnju. Glasujemo. Konec glasovanja. Prelogi so sprejeti. 48 za, proti, vzdržani, sprejeti. 396 za, proti, vzdržani, sprejeto. 394 za, proti, vzdržani, sprejet. Tristo petindevetdeset, sprejeli smo tristo šestindevetdeset, torej tristo sedemindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Petdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 421 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 422 za, proti, vzdržani, sprejet. 423 za, proti, vzdržani, sprejet. 424 za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverim, preverimo 424. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 425. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 426. Za? Proti. Vzdržani. Preverimo. Večine se spreminjajo, to je zelo zanimivo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 427 za, proti, vzdržani. Preverimo, preverimo 427, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 428 in 429, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 430 za, proti, vzdržani, sprejet. 431. Naj preverimo 430. Dobro, glasujemo. Glede 430. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 431. Za. To je za 431. Proti. Vzdržani? Zavrnjen. 432 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 433 za. Proti? Vzdržani? Sprejet. 434 za. Proti? Vzdržani? Preverimo. Preverjamo 434. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 435 za, proti, vzdržani, sprejet. 436 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 437 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 438 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 439 in 440 za, proti, vzdržani, sprejeta. 56 za, proti, vzdržani, sprejeta. 57 za, proti, vzdržani, sprejeta. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, držani, zavrnjen. 65 za, proti, držani, sprejet. Predlog 1 za, proti, držani, sprejet. 67 za, 67. Tu ni zapisano, da je 67 brezpredmeten. 67 torej, kdo je za, proti, držani. Sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, vzdržani, sprejet. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73, 74 za, proti vzdržani, sprejeta. 75 za, proti vzdržani, sprejet. 76 za, proti vzdržani. Preverimo predlog 76. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 77 do je za, proti Kdo je proti? Predlog je sprejet. Oziroma, preverimo predlog spremembe 77. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 2. Za. Proti. Zdržani. Ponovno, kdo je za predlog 2? Dobro sprejeto. 3. Za proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 80 za, proti, vzdržani, preverimo predlog 80, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani, Sprejet. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 85 za, proti, vzdržani, sprejet. 86 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa elektronsko glasovanje, končno glasovanje. Glasujemo.

Sedaj pa pojdimo še na eno glasovanje. Še eno mnenje. Gre za mnenje gospoda Pavla Poka glede skupnega prav, skupnih pravil notranje trga električne energije prenovitev. Kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani spred. Kompromis 1, kdo je za? Proti. Sem mislila, da nisem dobro videla. Seveda bomo preverili. Torej, poglejmo, kompromis ena, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis deset. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Kompromis 7. Eh, Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 108. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnen. Kompromis 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 113. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. Tri, eh, 123. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani. To bomo preverili. In, torej elektronsko glasujemo o kompromisu 2. Evropska ljudska stranka ima en glas preveč. prosim, da nekdo od vas eh, izleče kartico. ILS, en glas preveč. Dobro, zadaj v redu. Konec glasovanja. Zavrnen. To pomeni, da moramo glasovati v predlogih sprememb. 124. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 125. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 129. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 126. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 127. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 128. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 130. Kdo je za? Proti? proti. Preverjamo. Preverjamo 130. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 132. A ne, ta postane brezpredmeten. 134, 135. Skupaj. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjena. Na predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjen. 136. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjen. 137. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjen. 138. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjen. 139. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjen. 140, kdo je za? Proti? Kdo je za? 140, proti? Ozdržani, zavrnjen. 141, kdo je za? Proti? Ozdržani, sprejet. 142, za? Proti? Ozdržani, sprejet. Kompromis 12, kdo je za? Proti? Ozdržani. Preverjamo kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 144. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 13. Kdo je za? Proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Torej, glasujemo o 145 predlogu spremem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Dobro, glasujemo o 145 predlogu spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. No, imela sem srečo. Zavrnen. 146, eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 147, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani, zavrnjen. 148 za, proti, vzdržani, sprejet. 149 za, proti, vzdržani, sprejet. 150 kdo za, proti, vzdržani, sprejet. 151 za, proti, vzdržani, sprejet. 152 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 kdo za, proti, vzdržani, sprejet. 6 kdo za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. 7 za, proti, vzdržani sprejet. 153, to je za, proti, vzdržani sprejet. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 155, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 156 za, proti, vzdržani, zavrnen. 157 za, proti, vzdržani, sprejet. 158 za, proti, vzdržani, zavrnen. 159 za, proti, vzdržani, sprejet. 160 za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis 9. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 164 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 200. E, Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 201. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 202. 202, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo o predlogu spremembe 15. Nisem jasno videla vaših rok. Konec glasovanja. Sprejet. 203, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 204. 206 eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa glasujemo o obeseditvi. 205. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 204. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 209. Kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani zavrnjen. 207, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 208, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 210, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 211, za? Proti. Vzdržani eh, zavrnjen. 16 eh, za, proti. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 212, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. 213 za, proti, vzdržani, zavrnen. 214 za, proti, vzdržani, sprejet. 215 za, proti, vzdržani, zavrnen. 216 za, proti, vzdržani, zavrnen. 217 odeza, proti, vzdržani, zavrnen. 218 odeza, proti, vzdržani, zavrnjen. 219 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 in 220 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. 221 za, proti, 221, kdo je za, prosim, sprejet. 222 za, proti, vzdržani, sprejet. 233, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. 234 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 235 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 18 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 19 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 236 za. Proti. Zdržani. Zavrnen. 20 za proti. Preverjamo predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. 237 za proti vzdržani zavrnen. 238 za proti vzdržani zavrnen. 256 za, proti, vzdržani, zavrnen. 257 za, proti, vzdržani, sprejet. 258 za, proti, vzdržani, zavrnen. 259 za, proti, vzdržani, zavrnen. 260 za, proti, vzdržani, sprejet. 261 za, proti, vzdržani, sprejet. 262 za, proti, vzdržani, sprejet. 263 za, proti vzdržani zavrnen. Kompromis pet, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 277, kdo je za, proti vzdržani zavrnen. 278 za, proti vzdržani zavrnen. 279 za, proti vzdržani zavrnen. 280 za, proti vzdržani zavrnen. 281 za proti, vzdržani zavrnen, 282 za proti, vzdržani zavrnen. 283 za proti, vzdržani zavrnen, 284 za proti, vzdržani sprejet. 289 za proti, vzdržani zavrnen. 290 za proti, vzdržani zavrnen. 291 za, proti, vzdržani, zavrnen. 292 za, proti, vzdržani, zavrnen. 293 za, proti, vzdržani, zavrnen. 294 za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 298 za, proti, vzdržani, zavrnen. 299 za, proti, vzdržani, sprejet. 300, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnen. 301 za, proti, vzdržani, zavrnen. 302 za, proti, vzdržani, zavrnen. 303 za, proti, vzdržani, sprejet. 304 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 306 za, proti, vzdržani, zavrnen. 305 za, proti, vzdržani, zavrnen. 307 za, proti, vzdržani, zavrnen zavrnjen. 308 za, proti, zdržani, zavrnjen. 310 za, proti, zdržani, zavrnjen. 311 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 309 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30 za za, proti. Preverimo. Glasujemo o predlogu spremembi 30. Konec glasovanja. Sprejet. 31 za, proti, zdržani, zavrnen. 32 za, proti, zdržani, zavrnen. 33 za, proti, zdržani, zavrnen. 34 za, proti, zdržani, zavrnen. ena glas za, proti, zdržani, sprejet. 36 za, proti, zdržani, zavrnen. 37 za, proti, zdržani, zavrnen. 38 za, proti, zdržani, sprejet. 39 za, proti, zdržani, zavrnen. 40 za, proti, zdržani, zavrnen. 42 za, proti, zdržani, zavrnen. 41 za, proti, zdržani, sprejet. 43, ne. 45 za, proti vzdržani, zavrnen. 46 za, proti vzdržani, zavrnen. 47 za, proti vzdržani, zavrnen. 48 za, proti vzdržani, zavrnen. 49 za, proti vzdržani, zavrnen. 50, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnen. 51 za, proti vzdržani. Zavrnen 52 za, proti. Kdo je proti 52? Spred. 53 za. Uh, preverjamo 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 53, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, zavrnen. 56 za, proti, vzdržani, zavrnen. 57 za, proti, vzdržani, zavrnen. 58 za, proti, vzdržani, zavrnen. 59 za, proti, vzdržani, zavrnen. 60 za, proti, vzdržani, zavrnen. 60 za, proti, vzdržani, zavrnen. 61 za. Proti vzdržanje zavrnen. 62 za. Proti. Preverjamo 62. Glasujmo. Aha, sprejet. Samo prepočasi se dvignili roke. 63 za, proti, zdržani, zavrnen. 64 za, proti, zdržani, zavrnen. 66 za, proti, vzdržani, zavrnen. 65 za, proti. Preverimo 65. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 67 eh, za, proti, vzdržani, zavrnen. 68 za, proti, vzdržani, zavrnen. 69 za, proti, vzdržani, zavrnen sprejet. 70 za, proti, vzdržani, zavrnen. 71 za, proti, vzdržani, zavrnen. Šestinsedemdeset za, proti, zdržani, zavrnen. Sedeminsedemdeset za, proti, zdržani, zavrnen. Oseminsedemdeset za, proti, zdržani, zavrnen. Devetinsedemdeset za, proti, zdržani, sprejet. Osemdeset za, proti zdržani zavrnen. 81 za proti zdržani zavrnen. 82 za proti zdržani zavrnen. 83 za proti zdržani zavrnen. 84 za proti zdržani zavrnen. 85 za proti zdržani sprejet. 93 za proti zdržani zavrnen. 94 zavrnen, 95 za, proti vzdržani, zavrnen, 96 za, proti vzdržani, zavrnen, 97 za, proti, za, proti, vzdržani, zavrnen, 98 za, proti, vzdržani, sprejet, 99 za, proti, vzdržani, Preverili bomo 99. Glasujemo. Sprejet. Sedaj pa še končno elektronsko glasovanje. Zato sem želela, da to preverimo. Kaj ti? Uh, eh, No, to je sedaj sprejeto, sedaj pa končno glasovanje, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke. Sedaj pa glasovanje o osme točke vloga regij in mest EU pri izvanju pariškega sporozuma o podnebnih spremembah. Gospod Pahnjo je poročevalec. E, imamo prošno po elektronskem e, glasovanju o 69 in 17, ampak e, ta prošnja je bila umaknjena. Glasujemo o kompromisu ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 8. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 10. Eh, Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 11. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 12. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 13. Kdo je za? Proti? Kdo je proti 13? nekateri. Ampak ne dovolj. Sprejet. 14. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 16. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 17. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 18. 18, to je za. Želite, da preverimo 17? Dobro, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 18, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 19, za, proti, vzdržani, sprejet. 20, za, proti vzdržani sprejet. 21 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Um, ehm, 26 za, proti vzdržani zavrnen. 25 za, proti vzdržani zavrnen. E, 27 za, proti vzdržani sprejet. 29 za, proti vzdržani zavrnen. 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 34. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 35. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 36. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 37. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 45 za, proti, zdržani, zavrnen. 46 za, proti, zdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 50, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, zavrnen. 57 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 61 za, proti, vzdržani, zavrnen. 68 za, proti, vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, za, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, vzdržani, oziroma kdo je proti 71, zavrnen. Kompromis šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, sprejet. Um, 82 za, proti, zdržani, sprejet. 83 za, proti, zdržani, zavrnen. 84 za, proti, zdržani, sprejet. 85 za, proti, zdržani, sprejet. 86 za, proti, zdržani, sprejet. 87 za, proti, zdržani, sprejet. 88 za, proti, zdržani, sprejet. 89 za, proti, zdržani, sprejet. 90 za, proti, vzdržani, sprejet. 91 za, proti, vzdržani, sprejet. 92 za, proti, vzdržani, sprejet. 93 za, proti, vzdržani, sprejet. 94 za, proti, vzdržani, sprejet. 95 za, proti, vzdržani, sprejet. 96 za, proti, vzdržani, sprejet. To bomo preverili. Eh, glasujemo o 96. predlogu spremembe. Konec glasovanja. Sprejet. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. 98 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. 100, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 101, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejet. 105, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 106, za, proti, vzdržani, sprejet. 107, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 108, za, proti, vzdržani, sprejet. 109, za, proti, vzdržani, sprejet. 110, za, proti, vzdržani, sprejet. 110, za, proti, zdržani, sprejet. 111 za, proti, zdržani. Preverili bomo 111. predlog spremembe, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 112. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 113. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. 114. Za. Proti. Zdržani sprejet. 115 za, proti, zdržani zavrnen. 116 za, proti, vzdržani zavrnen. 117 za, proti, vzdržani sprejet. 118 za, proti, vzdržani sprejet. 119 za, proti, vzdržani sprejet. 120 za, proti, vzdržani sprejet. Končno glasovanje, elektronsko glasovanje, glasujemo.

nekateri zapuščate dvorano, zato da bomo čim bolj učinkoviti. Jutri imamo konferenco na visoki ravni na temo Afrike, torej 22. novembra. Sodelovali bodo visoki predstavniki iz Evropske unije in pa iz Afrike, iz javnih inštitucij in pa uh, iz zasebnega sektorja. Ob 14. uri se bo pričela ta konferenca in bo trajala do 20. ure. Ena izmed okroglih mis pa bo namenjena uh, Eh, vlaganjem v trajnostno in pa vključujočo rast in razvoj. Eh, to nas seveda še kako zanima. Potem imamo delavnico o eh, omejitvah in pa možnostih programa javnega zdravja. Sopredsedovala bosta Soledadka Bezun in Alois Peterle. To bo potekalo jutri od 10. do 12. ure. Vsi ste vabljeni tudi na to delavnico potem imate poročilo misije eh, z dne 5. do 8. junija 2007, gre za konferenco o oceanih. Eh, potem eh, pa smo dosegli na šestem neformalnem srečanju dogovor glede scheme trgovanja z emisijami. Tukaj gre za eh, podvojitev rezerve za stabilnost, eh, znižanje faktorja za 2,2 odstotka, pogojno znižanje aukcij za 1,3 odstotka eh, in pa linearno zmanjšanje za zadnji izpostavljen sektor. Potem uh, so bili uh, posodobljeni uh, kazalniki. 240 milijonov emisijskih kuponov naj bi bilo namenjenih uh, inovacijam. Uh, poleg tega ne bo nobene podpore uh, iz sklada za modernizacijo za vse tiste projekte, ki uporabljajo fosilna goriva. Uh, razen eh, za tiste države članice, ki so 30 eh, odstotkov pod poprečjem Evropske unije. Potem eh, je tukaj možnost povečanja sklada za modernizacijo za 0,5 odstotka, potem uporaba korekcijskega faktorja. Eh, tukaj so tudi projekti eh, v skladi z izjemo 10C, kar pa zadeva eh, izpuste ladi. Naj bi se začela nova zakonodaja uporabljati leta 2023. In potem je tukaj tudi uporaba resolucije organizacije IKO. No, toliko o tem na hitro. To je poročilo torej iz pogajanj. Popovdne ob 14.30 poznami gost. Eh, in eh, sicer iz svetovne eh, zdravstvene organizacije. To je pomembna gostja in zato vas vabim, da se nam pridružite ob 14.30. Najlepša hvala in dober tek.